Uh, Dobro, bomo začeli. Naj vas najprej uh, opozorim na to, da ne bomo imeli slovaškega tolmačenja danes zjutraj. Prav tako bi vas spomnila tudi na to, da med 9. in 10.30 danes dopolne je gospa Morin Chatier povabila goste iz svojega volilnega okrožja. In prosim, če goste sprejmete. Na to še nekaj sporočil v zvezi z trialogi, eh, v zvezi z eh, osnutkom uredbe o socialni statistiki. Gospod Meserič eh, je poročevalec. Ta trialog je predviden za 26. aprila. Eh, precejšen napredek je bil že eh, dosežen in tretji dialog eh, bo 16. maja zvečer, ta teden torej. Glede varstva uh, zaposlenih eh, pred eh, kancerogeni in mutageni eh, na delovnem mestu. Prvi trialog z gospodom Rolanom, ki je poročevalec, bo prav tako ta teden 17. maja zjutraj. Dodala bi še to, da nas je bilo včeraj popovdne malo prisotnih. Povabili smo raziskovalce in pa eh, strokovnjake, ki so z nami razpravljali o digitalizaciji in avtomatizaciji in eh, posledicah teh eh, na družbo, na delo in tako dalje. Izredno zanimiva je bila razprava če tudi so morali raziskovalci razpravljati med sabo, zato ker je bilo tako malo prisotnih. Ampak mislim, da se bomo vrnili k temu vprašanju in to čim bo to mogoče, kajti veliko pomembnih eh, vprašanj to sproža in zato potrebujemo tudi poglobljene politične razprave. In prepričana sem, da tisti, ki so bili prisotni včeraj popovdne, da bodo z veseljem eh, zopet prišli. Upam pa, da bomo lahko pritegnili tudi nove obraze, nove imena, zato da bomo lahko v odboru sprejeli odločitve, ki bodo imele posledice za delovno življenje mnogih. Sedaj pa bomo nadaljevali s prvo točko dnevnega reda danes. To je šesta točka dnevnega reda, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja za starše in oskrbovalce. In eh, kot verjetno veste, imamo 660 predlogov sprememb. Poleg eh, poleg 18 eh, amendmajev, ki jih je uložil že poročevalec. Torej, veliko dela bomo imeli, besedo ima poročevalec. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kot eh, ste povedali, sem zelo zadovoljen z interesom, ki ga je povzročil, eh, povzročil to poročilo. In o tem interesu sklepam, glede na to, da smo dobili 660 amadmajev. Velik del teh predlogov sprememb eh, zauzema podobno stališče. Ne bom si vzel preveč časa za razpravo o zadevah, glede katerih se strinjamo. Nekaj madmajev ta stališča tudi oblikuje. Zdaj pa se mi, da večina poslancev podpira naslednje. Treba je spodbujati države članice, da predvidijo mm, ustrezno oskrbo. E, na to e, dva treba je predvideti e, tudi infrastrukturo za osebe s posebnimi potrebami. Eh, treba je predvideti ustrezne pogoje eh, pred rojstvom, ne samo po rojstvu otroka. Na to potrebujemo tudi um, daljše obdobje starševskega dopusta, uh, desetdnevni starševski dopust in potrebujemo tudi več časa za otroke med 8 in 12 letom. Glede tega se mi zdi, da se kar strinjamo. Več eh, pa je še točk, eh, glede katerih eh, se bomo morali še bolj podrobno pogovoriti in številni amandmaji na to tudi kažejo. Naprimer, eh, nekateri eh, želijo polno plačo, drugi pa eh, želijo to odločitev prepustiti delodajalcu. Na to. Nekateri uh, bi uh, želeli uh, to raven uh, znižati na uh, raven uh, ki je plačana eh, v primeru bolniškega dopusta. Na to imamo tudi eh, razlike pri eh, deležu bruto plače in to od 45 do 100 odstotkov. Na to imamo tudi razlike pri oblikah starševskega dopusta mislim, da imamo tu skupino tistih, ki bi želeli, da se eh, to zviša na 12 let, drugi pa, ki bi želeli to, da se eh, to zniža na 8 let, se pravi 8 let eh, starost otroka in verjetno bi bil kompromis nekje okoli starosti 10 let. Glede definicije eh, sorodnikov eh, za eh, dopust oskrbovalca. Tu si nekateri želijo, da bi se ta definicija sorodnika razširila in tudi tu mislim, da lahko najdemo kompromis. Na to, glede obveznega očetovskega dopusta tu nisem prepričan, kaj bi morali tu narediti. V uvodni izjavi bi lahko zapisali, da uh, se države članice spodbuja k temu, da uh, uh, predvidi obvezen očetovski dopust, ampak ne vem, če je to sorazmerno, da takšno obveznost vključimo v direktivo. Ampak o tem lahko razpravljamo še v prihodnih dneh. No to, glede uh, starševskega dopusta uh, za um, samske starše. Tu smo prav tako uh, dobili predsej amantmajev. Uh, sam sem pripravljen uh, Eh, narediti nekaj korakov v smer eh, samskih eh, staršev, ampak mislim, da potrebujemo tudi ustrezno ravnoteže za to, da predlagani ukrepi ne bodo šli predaleč v to smer. Sicer bo to lahko predstavljalo tudi odvračilne okrepe za zaposljivost samskih staršev glede MSP-jev uh, tu uh, je nekaj predlogov, ki se mi zdijo nesorazmerni. Če želimo, da bo ta zakonodaja uspešna, potem mislim, da je zelo pomembno, da predvidimo ustrezne varovalke in uh, Zato sem tudi sam uložil nekaj predlogov sprememb na prvotno besedilo. In te varovalke so zlasti pomembne za MSP-je. Pozdravljam eh, kompromisne amandmaje, na tem delamo. Ker imamo veliko število predlogov sprememb, eh, bo eh, to delo verjetno zahtevalo nekaj dni, ampak v nekaj dneh mislim, da vam bom že lahko posredoval nekaj predlogov. Vem, da se razprave na svetu uh, razvijajo in sicer v smer večje prožnosti za države članice, eh, prožnosti, ki je precej večja, kot jo predvideva komisija. Tu se bomo lahko soočali s težavami. Mi bi želeli uravnotežen predlog tu v parlamentu. Bom pa še naprej eh, tesno delal z člani tega odbora. Zelo sem optimističen. Mislim, da bomo našli eh, dogovor v parlamentu. Zelo me namreč skrbi, kaj se bo zgodilo ne tu v parlamentu, temveč eh, v trialogu. Bodimo čim bolj. Um, čim bolj produktivni, eh, pripravimo čim bolj uravnoteženo poročilo, zato da bomo lahko eh, pred eh, svet stopili v strnjenih vrstah. Tam nas namreč čakajo težave. Hvala. Hvala lepa, gospod Kasa. Sedaj dajem besedo poročevalcu v senci SMD. Gospa Marija Rena, izvolite. Hvala lepa se upravičujem za eh, zamudo, ampak žal moramo biti pogosto na dveh koncih istočasno. Nisem uh, slišala uh, predstavitve gospoda Kase, ampak o tem sva že uh, razpravljala in vem, da deliva uh, mnogotera mnenja na to temo. Predlog komisije je dober predlog. Uh, ki eh, prav gotovo zahteva določene eh, prilagoditve, eh, predloge sprememb, ampak v osnovi ta predlog izpolnjuje tri cilje, ki jim sledimo, mi, socialisti in demokrati. Prvič, uskladitev poklicnega in zasebnega življenja, na to vprašanje plač, in na to eh, boj proti stereotipom in eh, delo na tem vprašanju, eh, ki krepi stereotipe med ženskimi in moškimi vlogami glede družine. Kar se tiče predloga komisije, ki izpolnjuje te tri cilje, po mojem mnenju, še vedno lahko izboljšamo nekatere vidike tega predloga. Naprimer, ko govorimo o, o očetovskem dopustu, e, mislim, da bi bilo dobro, če bi bil ta dopust obvezen. E, vidimo namreč, da e, če imajo Eh, očetje pravico do eh, dopusta, ta dopust ni izkoriščen zato, ker eh, se predpostavlja, da imajo moški določene tradicionalne vloge in da se to da se to tudi na tak način gleda. In zato bi bilo uh, veliko bolje, če bi bil starševski dopust za očete obvezen. Prav tako eh, bi bilo dobro, če bi imeli pravico eh, do starševskega dopusta, tudi če otrok ob rojstvu umre. Eh, Pogosto namreč tega Eh, starševskega dopusta starši ne morejo koristiti v primeru, da otrok ob rojstvu umre. Bilo pa bi ključno, da bi starši imeli to pravico, eh, da lahko eh, smrt otroka tudi žalujejo. Na to, eh, glede eh, samozaposlenih, eh, bi prav tako predlagali amandma glede starševskega dopusta in želeli bi tudi klauzulo o tem, da um, novi, nova besedila ne bi smela predstavljati regresije glede na obstoječa besedila oziroma predhodna besedila. Takšno klauzulo bi morali uh, predvideti zato, da države ne bodo delale korakov nazaj glede na že pridobljene pravice. Na to vprašanje plač komisija je uh, Eh, vzpostavila pravilo, da se eh, te plače eh, uskladijo z mm, plačami, ki jih zaposleni prejemajo v primeru bolniškega dopusta. In tu so razlike med državami precejšnje. Poročevalec predlaga, da se za starševski dopust predvidi 75 odstotkov, eh, da se bolniški dopust predvidi eh, za eh, očetovski dopust in mi bi bili, socialisti demokrati bi bili za to, da se predvidi 85 odstotkov bruto plače za vse primere. Ne vem, kakšno bo stališče sveta, ampak to je eno izmed vprašanj, eh, eh, na katero mora parlament ustrezno odgovoriti. Če namreč ne bomo eh, ustrezno odgovorili na to vprašanje, bo to lahko vodilo v osiromašenje družin in ne smemo dopustiti, da bi bile družine osiromašene zato, ker imajo otroke. Treba je predvideti ustrezne ukrepe za eh, to, da lahko eh, zaščitimo eh, družine. Vemo, da pri boju proti revščini vsaki znova vidimo, da otroci, ki so rojeni v revne družine, imajo veliko več težav pri vključevanju v družbo in tako dalje. In, um, Eh, moramo biti zelo pozorni na eh, eh, situacijo otrok v Evropi, zlasti revnih otrok. To je še pred nami in prepričana sem, da lahko najdemo tudi ustrezne dogovore, kaj ti strinjamo se glede glavnih načel. Glede koledarja naj povem še naslednje. Vem, da uh, so bile te časovnice že določene, ampak eh, na to temo imamo svet EPSKO junija meseca in eh, dobro bi bilo, če bi se parlament lahko prilagodil eh, tudi koledarju dela komisije in sveta, zato da bi lahko čim prej oblikovali predlog čas namreč uh, hitro teče in uh, ta mandat se izteka, zato bi bilo dobre, če bi lahko pospešili uh, naše delo. To je ukrep, ki je pomemben del uh, socialnega stabra. Zato bi bilo dobro, če lahko tu zabeležimo napredek. Hvala. Gospe Sednanske ne vidim, je gospod Gerike tu? uh, v imenu gospe um, Zidnanske, ki je na poti v parlament, uh, naj uh, povem nekaj besed o njenem uh, stališču in o prednostnih nalogih uh, za pogajanja. Ne bomo povedali nič novega, če um, ponovimo besede gospe Kozlovske Rajevice, ki uh, je v zadnjih tednih vrščas govorila, da moramo ostati razumni glede naših eh, zahtev, zato da bomo zagotovili dobre osnove za eh, pogajanje znotraj trialoga. Zato bi mi želeli naslednje. Eh, ohranimo direktivo, kar se da preprosto. To pomeni, da je namen te direktive, da se vzpostavi minimalne standarde, ki jih na to države članice lahko prilagodijo nekatere bitke glede podrobnosti je bolje prepustiti državam članicam. Zdi se nam pomembno, da pustimo dovolj manevrskega prostora, da se lahko določbe prilagodijo potrebam, ki so eh, drugačne v različnih državah članicah. Na to. Podprli bomo predlog eh, gospoda Kaze. Uh, v delu, ki se nanaša na infrastrukturo oskrbe otrok in to bo šlo z roko v roki z vsemi predlogi, ki poskušajo uskladiti potrebe trga dela in potrebe družin. Želeli bi se izogniti temu, da bi eh, ta direktiva predstavljala grožno za eh, MSP e in podprli bomo vsako besedilo, ki ne bo. Uh, negativno vplivalo na MSP-je. Na to. Za gospo Sidansko je zlasti pomembna situacija oskrbovalcev. Ljubše nam bi bilo, če bi spremenili jezik, ki ga je komisija uporabila v prvotnem besedilu, istočasno pa bi eh, radi tudi izboljšali položaj oskrbovalcem in našli eh, ustrezno ravnotežje eh, med eh, skupnimi standardi in manevrskim prostorom držav članic za prilagoditev teh standardov. Želeli bi najti eh, res eh, skupno stališče z gospodom eh, Kazo. Ti predlogi se nam zdijo zelo dobri za izboljšanje družinskega življenja in veselimo se nadaljnih razprav. Hvala lepa, gospod Gerike. Gospa Weber ima besedo. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najprej naj izrazim podporo poročevalcu in tudi za poročilo, za amandmaje. Strinjam se z gospodom Kazo, moramo biti realistični glede tega, kaj lahko dosežemo in mislim, da je najpomembnejše to, da sprememo to direktivo pred koncem tega mandata. Če tega ne storimo, bomo razočarali mnoge ljudi, ki, za katere je ta direktiva res pomemben um, prodor. To ne bo vsega spremenilo čez noč, ampak uh, je pa ta direktiva pomemben korak v pravo smer. Vidimo, da je po svetu verjetno precejšen. Uh, precejšen in odpor do eh, te eh, eh, direktive, zato potrebujemo podporo tega parlamenta pri trialogu. Mnogo amantmajev je bilo vloženih, tudi sama sem jih nekaj vložila. In moji amantmaji gredo v smer vključevanja različnih oblik delavcev, naprimer delavci, ki so samozaposleni, ki uh, delajo v gospodinstvu, ki um, so v različnih oblikah prekarnih oblik zaposlitve. Prav tako samski starši morajo uživati enako stopnjo varstva kot drugi v okviru te direktive. Prav tako glede opredelitve pojma oče, oskrbovalec, glede oskrbovalcev sem prepričana, da lahko vključimo tudi tiste, ki niso neposredno člani družine, ampak eh, ki ponujajo oskrbo brez protiplačila. Tu potrebujemo določene, eh, določena jamstva, ampak to bi bilo dobro upoštevati. Kar se mi zdi zlasti pomembno, če sem čisto iskrena, je, da za tiste države članice, ki imajo ta hip više standarde, da jim omogočimo, da te više standarde lahko ohranijo in jih lahko ponudijo svojim ljudem. Ko govorimo o minimalnih standardih na evropski ravni, moramo biti zlasti predvidni, da ti minimalni standardi ne bodo preveč minimalni. Govorimo o, o, o Uniji, govorimo o, o, um, o prostem pretoku delavcev, to so delavci, ki zapustijo svojo državo, ki gredo v drugo državo in morajo vedeti, kakšne so njihove pravice. kot je gospod Kaza že povedal, pri nekaterih vidikih ne bomo vedeli, kako daleč lahko gremo, ampak to bo del pogajalskega procesa. Veselim se teh eh, pogajanj, zato da bomo videli, kakšne kompromisne predloge lahko najdemo in dosežemo, kajti sicer bo eh, težko med vsemi temi amandmaji najti prave. Lahko računate name in na mojo skupino, da bomo zelo realistični in pragmatični glede te direktive. Hvala lepa. Tanja González Penjas, izvolite. Gracias, bueno. Hvala lepa, gospa predsednica. No, kot smo videli, več kot 600 predlogov sprememb imamo, kar kaže, koliko interesa sproža ta direktiva in kako smo vse politične skupine motivirane za to, da izboljšamo besedilo. Uh, Tukaj smo že večkrat o tem razpravljali. Ampak zdaj, ko imamo predloge spremem po rokah, lahko povemo tudi kaj bolj konkretnega. Moja skupina je jasno pokazala svoje stališče in sicer, da je treba zaščititi in okrepiti pravice delavcev in delavk, zagotoviti enakost med moškimi in ženskami na trgu dela in tretjič spodbujati um, deljeno odgovornost pri oskrbi z ukrepi, ki omogočajo dovoljenja uh, tudi za moške in da se ne deli delo uh, na prvo in drugo kategorijo, ter da se zagotavlja primerno plačilo. Uh, tako smo to zapisali tudi v predlogih eh, spremembah. Torej, eh, dovoljenja, ki so plačana 100 eh, odstotno. Višina plače pa mora biti um, enaka um, plači, ki jo prejemajo moški. Na to pravica do očetovskega dopusta in uh, nadomestilo, ki mora biti enako, kot je višina nadomestila za ženske. In na to še oskrba. Eh, ter primerno plačilo za tiste, ki nudijo oskrbo na neformalen način. Eh, in to zato, da se zagotovi eh, obstoj tudi strokovnim, torej profesionalnim oskrbovalcem in isti status, status tudi oskrbovalcem, ki sedaj oskrbo nudijo neformalno. Eh, pa tudi tistim, ki oskrbo nudijo samo občasno. In zato eh, bi se eh, ta dovoljenja morala določiti tudi v številu dni na leto, 12. Na to, kar se tiče izraza prožna oblika dela, bi želeli to nadomestiti, zato da ne bi prihajalo do deregulacije na trgu dela in razlik med moškimi in ženskami, ter da bi se um, to zapisalo z bolj kompleksnim izrazom, eh, ki smo ga ponudili v našem predlogu spremembe in ki bi bil bolj primeren namenu te direktive. Eh, na to vključevanje delavcev in delavk, ki delajo po netipičnih eh, delovnih pogodbah, na to drugič razširiti eh, družinske člane do drugega kolena eh, ter partnerje iz drugih partnerskih oblik, ki niso samo heteroseksualne, ter na to še Eh, pravica do očetovskega dopusta tudi za moške in obnovljivost tega dovoljenja, pri čemer eh, bi moral delodajalec tako dovoljenje eh, dopustiti in bi ga imel pravico zavrniti le enkrat. Vsekakor gre tukaj za pravice, ki bi morali biti jasno zapisane in ki bi jih morali vsi deležniki tudi podpisati. Poleg tega smo eksplicitno zapisali, kakšno vlogo morajo imeti sindikati in na zadnje še nekaj osnovnih vprašanj in sicer pregled direktive o materinskem dopustu, pregled te direktive v prihodnjih treh letih, s čimer eh, bo možno eh, v prihodnosti vse te, eh, to direktivo, za vsa ta dovoljenja, torej za mm, eh, materinski, očetovski dopust in za oskrbo, združili v enem samem skupnem dokumentu. In to bi moral biti izvor za novo direktivo. Vseh teh oblik eh, odsotnosti ne bi smeli obravnavati ločeno, tako da bi to morali pregledati ponovno čez tri leta. Na ta način bi eh, prišli do enega samega zakonodajnega svežnja, ki uh, bi bil podlaga za, um, za javno zakonodajo na tem področju. Pa še uh, eh, klauzula, um, ki zagotavlja, da se pri zagotovljenih pravicah ne nazaduje. S tem se strinjamo z, uh, s poročevalcem. Tako v zvezi s tem smo torej pripravili vse naše predloge sprememb in tudi sporočilo za svet in uh, to je naše stališče. Hvala lepa. Hvala, Hvala lepa. Gospod eh, Mitrofanos ima besedo za zelene. Hvala za priložnost, da se izrazim svoje mnenje. Imam nekaj pripomb. Splošna pripomba se nanaša na en od naš, ne, nekaj od naših amadmajev. Jutri bomo verjetno priča mnogim razpravam. in če bomo državam članicam prepustili možnost, da razvijajo svojo zakonodajo, bo to verjetno vodilo v neskončne razprave. To je ena možnost. Druga možnost pa je, da predlagamo nekaj standardov strani evropskih inštitucij, zlasti parlamenta. Mislim, da je Evropski parlament eh, en od redkih instrumentov mednarodnega sodelovanja, ki nam omogoča izboljšanje notranje zakonodaje vseh držav članica na področju socialne politike. In če ne bomo predlagali višjih standardov, v nekaterih eh, državah eh, članicah standardi ne bodo izboljšani na področju socialne politike zaradi mnogih eh, notranje političnih procesov. Moramo upeljati više standarde in moramo razviti nekatere cilje, ki bodo morda ta hip zavrneni strani sveta, ki jih morda ta hip eh, države članice ali komisija ne bodo podprli, ampak eh, v prihodnosti bodo ti standardi postali realnost in bodo vključeni v zakonodajo držav članic. Naši predlogi so z tega vidika verjetno radikalni glede amantmajev naše skupine, skupine zelenih. Sam sem predlagal en amantma, ki je nov amantma, številka 15. In nanaša se na naslednje besedilo. Države članice bodo ponudile delavcev svetovanje v zvezi s tem, kako uskladiti poklicno in zasebno življenje. to lahko utemelji na obstoječih um, družinskih posvetovanjih eh, ali delovnih eh, inšpekcijskih pregledih. Državam članicam bi želeli ponuditi možnost, da zaposlene obvestijo o tem, kako lahko izboljšajo ravnoteže med eh, zasebnim in pa um, poklicnim življenjem in to skladno z uh, nacionalno zakonodajo. Prepričan sem, da mnogi eh, mladi, ambiciozni ljudje, ki delajo v zasebnem ali javnem sektorju, ne vedo, kakšne možnosti so jim na voljo, kakšne oblike dopusta lahko uživajo, kakšne eh, oblike socialne podpore lahko uživajo znotraj obstoječe zakonodaje. vlade in eh, javne ustanove morajo obvestiti ljudi, kako lahko dosežejo najboljšo uskladitev med poklicnim in javnim življenjem in kakšne so najboljše možnosti eh, za eh, komunikacijo znotraj družine, starši, z otroki in takšen amandma se mi zdi, da je v interesu vseh političnih skupin. Hvala lepa. Hvala. Bom prebrala seznam govorcev, zato da boste lahko. It's Lope Fontanier, it's Moran Chati and it's Jean Gerius on the list. Gerik, you want to have a... Želi še kdo besedo? But you have already... No, pa saj ste že govorili. Ja, ampak nisem govoril o svojem imenu. Imam malce drugačno mnenje, če smem. Dobro, vas bom dala na seznam, ki je že dolg. Dajem besedo gospe Agi FDD, izvolite. Sì, grazie Presidente e grazie anche al collega Casa per la proposta che ci ha fatto. Ja, hvala, gospa predsedujoča, hvala tudi kolegu Kazi za predlog. No, jasno, da ob trdni podlagi za pogajanja, ki seveda ne vodijo k temu, da bi se pravice znižale in za kar se parlament zelo zauzema, je vendarle jasno, da obstajajo tukaj bistvene razlike pri zahtevah, katerih namen je seveda izboljšanje direktive, ampak ne samo to, temveč tudi uskladitev de, te direktive eh, z uporabo specifičnih inštrumentov. Eden od eh, specifičnih ciljev te direktive bi moral biti, po mojem mnenju, neke vrste spodbuda za. Hm, izboljšanje, torej za višjo udeležbo žensk na trgu dela in pri čemer je seveda treba poskušati tudi zapolniti vrzel v plačah med spoloma in se tako boriti proti revščini, še zlasti eh, delavk samohranilk, ki pogosto živijo v velikih težavah. Ravno tako bi morali znotraj direktive predvideti in to smo zapisali tudi v našem predlogu spremembe, da bi med uh, izjeme upisali tudi samo, samo zaposlene. To so v Italiji tisti, ki delajo samo z uh, eh, DDV številko ter tudi uh, samostojni podjetniki, uh, ki nimajo dovolj zaščite. Tudi tej obliki delavcev, s to obliko zaposlitve je treba nuditi primerno podporo. In strinjam se s kolegom Kazo, da eh, bi morali omogočiti delavcem uresničevanje te pravice in jim sploh dati to pravico. Torej, predvideti moramo inštrumente, na podlagi katerih bodo. Um, lahko vsem delavcem zagotovljene te pravice. Na to imamo še problem z netipičnimi oblikami delovnih pogodb, torej, kjer bi bilo možno uporabiti to izjemo eh, delavca bi bilo treba eh, to kategorijo, ki sem jo izpostavila, eh, tudi upoštevati. Sama sem trdno prepričana, da poleg Eh, staršev in oskrbovalcev je treba v to kategorijo vključiti tudi rejnike in um, posvojitelje, eh, saj se morajo starši, ki si želijo eh, posvojiti otroka, pogosto lotiti zelo zahtevnih mednarodnih postopkov in zato je treba tudi to upoštevati pa še ugodnosti, ki naj bi jih imeli starši eh, pri posvojitvah, bi morale biti zagotovljene in zaščitene. Še en argument, ki se mi zdi izredno pomemben, poenostavitev. To je nujno. Naš cilj je, da se čim bolj poenostavi zakonodajni predlog in uh, to še zlasti pri zahtevkih za dopust. Uh, Eh, ki bi v istem primeru moral eh, biti samo en, torej samo en zahtevek in samo en postopek, ki ga ne bi bilo treba ponavljati in ki bi bil dovolj enostaven. Na to eh, pomoč na domu, tudi to bi morali zagotoviti in sicer pomoč osebam, ki bi lahko če bi si izbrali to obliko pomoči, imeli možnost obrniti se na uh, strokovno osebje. In um, tako to ne bi vplivalo na delovno življenje in delovna razmerja njihovih sorodnikov in družinskih članov. Mislim, da v družbi, ki se stalno spreminja ter na trgu dela, ki se ravno tako spreminja, je treba vedno razmišljati o novih možnostih in vključiti tudi razne koncepte, kot so delo nadaljavo, naprimer. Eh, vse to lahko namreč olajša situacijo tam, kjer so te oblike dela mm, eh, prisotne in jih je zato treba zaščititi pred morebitnimi zlorabami. še naprej se bomo zauzemali za primerno raven storitev in primerno nudenje pomoči še zlasti otrokom, saj jim je treba zagotoviti kakovostne storitve, ki pa morajo biti dostopne vsem um, delavcem, ne glede na višino dohodka, ki ga prijemajo. Uh, ravno tako je treba predvideti spodbude in inštrumente znotraj gospodarskih družb in podjetij, s katerimi se bo omogočilo uresničevanje te pravice. Tako, zelo veliko podobnih eh, pripomb smo podali, naprimer, kot sem povedala, tudi zagotovitev eh, istih pravic eh, samozaposlenim, eh, Jasno je, glede na to, da imajo številne države zelo visoke kakovostne kriterije in eh, jamstva, eh, se mi zdi zelo pomembno, da se poudarja ta cilj, da se ne eh, skuša eh, pravic zmanjšati, torej da se ne nazaduje na tem področju. In mislim, da boš moral um, kar zelo se za to zauzemati tudi v svetu. Hvala. Thank you. Uh, Madame Malan, the floor is yours. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Oui, uh, vous ne serez pas étonnée que nous. Gospa Melan, hvala lepa, gospa predsednica. No, verjetno Ne boste presenečeni, da je naše stališče nekoliko različno od teh, ki so govorili do sedaj. Zakaj? Zato, ker gre za direktivo, ki skuša zagotoviti um, um, usklajevanje družinskega in delovnega druženja staršem. Eh, in oskrbovalcem, torej tistim, ki skrbijo za mm, majhne otroke ter eh, ali za ostarele starše. Eh, vseeno imamo mi tukaj bistvene težave, pač vsebinske težave, zato tudi nis, nismo pripravili predlogov sprememb in smo se odločili, da bomo pripravili manjšinsko mnenje. Pa ne zato, ker. Eh, bi bilo poročilo gospoda Kaze in številni amandmaji takšno, ki nam ne bi ustrezalo, saj gre eh, za zelo zanimive predloge, vendar pa žal. Po našem mnenju tako zakonsko besedilo eh, ne more biti besedilo, ki se ga usili državam članicam. Številna vprašanja, ki spadajo v okvir tega socialnega stebra, so namreč eh, zelo problematične z vidika suverenosti držav članic. Eh, namreč zakonodaja mora spoštovati države članice. Eh, in njihovo suverenost eh, in dajati možnost delodajalcem, da ponujajo delovna mesta pod dobrimi pogoji tako delavkam kot delavcem. Eh, delavci pa morajo seveda za to prejemati primerno in kakovostno plačilo. Ampak tukaj se mi zdi, da, nekoli, da, da se je nekoliko presegla ta rdeča ali rumena črta, ko govorite o eh, ravnotežju med zasebnim zasebnim in eh, delovnim življenjem, ker se zdi, kot da tukaj ustvarjamo neko neravnovesje. No, razumem sicer, da je trenutna višina plač in eh, prekarno zaposlovanje eh, situacija, ki ženske sili v zaposlovanje, ampak to uh, povzroča tudi težave v družinskem okolju, odkudar izvirajo tudi primeri eh, prestopništva in manjšega kriminala. Eh, in zato eh, v bistvu mislim, da ne moremo vseh različnih možnosti, ki se smo jim priča v zasebni sferi našega življenja vključiti tudi v delovno zakonodajo. Poleg tega eh, tudi spremembe v družbi vplivajo na spremembe na delovnem področju, kjer je vse več prekarnih zaposlitev in tako imenovanih mini zaposlitev. Torej, kako naj eh, dejansko zaščitimo to področje, glede na to, da ne bo več mogoče zagotavljati polnih zaposlitev. Na to um, socialna zaščita in socialno varstvo, glede na to, da se uh, družba da se v družbi eh, revščina širi, bo tukaj vse več zahtevkov, sredstev za zagotovitev primernega socialnega varstva pa ne bo na voljo. Tako da ja, zelo veliko število elementov so različne politične skupine izpostavile in ti so zelo zanimivi, vendar pa moramo dati možnost našim državam, da vzpostavijo primerne eh, inštrumente za to Mm, opustimo to eh, začetno eh, direktivo, izvorni predlog in mislim, da smo tukaj z vsemi temi predlogi in zahtevami eh, presegli rdečo linijo in posegli v suverenost držav članic pri zagotavljanju pravic svojim državljanom. Gospa Lope Fontanje, hvala lepa gospa predsednika. Predsednica, preden na začetku bi se želela zahvaliti Davidu za zelo dobra izhodišča pri pripravi kompromisnih predlogov, ki lahko veliko prispevajo k izboljšanju uh, usklajevanja med družinskim in delovnim uh, življenjem. In resnično upam, da nam bo uspelo ta inštrument uh, Eh, izpeljati še pred koncem našega mandata, kar se mi zdi izredno pomemben za celotno Evropsko unijo in je po mojem mnenju dober za vse. Nekaj točk bi želela izpostaviti, ki se mi zdijo pomembne. Namreč, če si želimo bolj primerne razporeditve družinskih odgovornosti, bi morali ta dovoljenja uporabljati in izkoriščati tudi moški. Ampak moramo biti realistični. Finančni učinek um, direktive morajo prevzeti državljani države članice in mora biti zato za nje vzdržen na dolgi rok. E, zato e, ničemur ne služi, če stvari zastavimo preambiciozno, če se tega naknadno ne da uresničevati. Na to e, zagotoviti moramo dejansko uresničevanje direktive in to, da bodo moški dejansko uresničevali te pravice. In, uh, tudi ne smemo ustrajati samo na trajanju eh, nadomestila. Torej, 80 eh, odstotkov eh, nadomestila za plačo, ki naj bi bilo enako nadomestilu za čas bolniške odgovornosti, bi zagotovili bolj pr, to, da bi bila, bila ta dovoljenja, pridobivanje teh dovoljenj bolj ugodna za moške. In um, zato res upam, da bomo o teh temah uh, učinkovito spregovorili in uspeli besedilo sprejeti še pred koncem mandata ter na ta način poslati jasno sporočilo uh, družinam in uh, tistim, ki tako skrbo potrebujejo. Gospa Moran Šahtije, hvala gospa. Eh, predsednica, najprej, da naj se še sama zahvalim Davidu Kazi za opravljeno delo in za njegov pristop k usklajevanju ter eh, poglabljanju predloga direktive. Dejansko je odgovornost Evrope ta, da vsem državam članicam pokaže pot, po kateri naj hodijo. Tukaj ne gre za vprašanje subsidijarnosti in umešavanja v Eh, nacionalne zadeve. Gre dejansko za ulogo Evropske unije, ki jo ta ima pri uh, vzpostavljanju ravnovesja med družinskim in uh, poklicnim življenjem. Uh, prva točka, pri kateri moramo uh, nekaj doseči, je zaključiti s to prenosljivostjo eh, starševskega dopusta z žensk na moške. Samo eh, dva odstotka moških eh, koristita starševski dopust in tako ta ugodnost v bistvu postaja za ženske neugodnost saj se, odločajo, saj se ne odločajo za starševski dopust in tukaj kaže, um, da je uporaba te pravice problematična. Torej, uh, ta pravica, če se izvaja tako, kot se je do zdaj, lahko le še poglobi. Uh, vrzeli in razkol med moškimi in ženskami. Potem drugič, slišim glasove, in ki se bodo še uh, ki se dvigujejo in ki se bodo še uh, dvigovali v svetu zaradi stroškov, ki jih ta ukrep uh, predstavlja. Ampak, če si problematiko pogledamo z širšega zornega kota, pogledajte, danes je 61 odstotkov diplomiranih oseb ženskega spola. Ob upokojitvi ženske zaslužijo 39 odstotkov manj kot moški, kar pomeni, da smo države članice torej tako države kot družine vlagale javna sredstva v izobraževanje žensk, glede na to, da te predstavljajo 61 odstotkov eh, izobraženih, diplomiranih oseb, in v končni fazi pa te nalo začetne naložbe v izobraževanje nismo izkoristili na Eh, strani eh, storitev, ki jih eh, te ženske lahko opravljale. Zakaj? Zato, ker je nosečnost in materinstvo tisto, kar jih zaustavlja pri njihovem poklicnem napredovanju. Tudi Eh, slabši gmotni položaj žensk je eh, resna zadeva, ki izvira iz tega. In če si to pogledamo z tega vidika, ugotovimo, da je to zelo drago za države. Ne smemo razmišljati samo o tem, koliko bo države stalo starševsko varstvo. Moramo razmišljati tudi o tem, koliko je država izgubila s tem, da je investirala v izobraževanje in da potem ni mogla izkoristiti teh te izobrazbe. Tako da, ko se tega zavemo, nam je vsem jasno, da je čas za to, da se ta direktiva sprejme. Hvala. Gospa Jungerius. Ne vem, kaj naj povem po tej zelo navdihujoči zgodbi, gospe Moran Šontije ne bom govorila o vsebini, kaj ti Marija Arena en, in uh, eh, Elspet sta to dobro opravili. Rada bi le izrazila svojo podporo poročevalcu in kot so povedali še številni kolegi pred menoj, je zelo pomembno, da zaključimo ta dosje tekom tega sklica. In tu zagotovo ne bo preprost trialog, zaradi zgodb, ki jih slišimo iz sveta. Rada bi le povedala, da je v tem trenutku zelo pomembno, da imamo jasno stališče Evropskega parlamenta in zares zaupam poročevalcu in uh, poročevalcem v senci, da bodo uspeli najti dobro, uravnoteženo pa tudi trdno stališče Evropskega parlamenta. Mislim, da bo to še kako potrebno v ne tako zelo preprostih pogajanjih z svetom. Ampak eh, hkrati se morate zavedati tudi, da vas eh, mi vsekakor podpiramo, da smo na vaši strani, torej prosim, eh, da se potrudite in da dosežete zares trdno stališče, tako da bomo lahko s pogajanji zares zaključili še tekom tega sklica. Gospod Gerike. Hvala lepa, gospa predsedojoča in najlepša hvala tudi Davidu Kazi, kaj ti menim, da je eh, ta tema še kako pomembna. Vedno znova se pojavlja in eh, že eh, desetletja iščemo rešitev. Seveda gre tukaj za pristojnost držav članic, to je nesporno in uh, na to vsekakor tudi ne smemo pozabiti. Kljub temu pa imamo kot Evropski parlament eh, možnost, da predlagamo uh, dobre prakse, da pogledamo, uh, katere so najboljše rešitve za združljivost uh, zasebnega in pa poklicnega življenja, tako za starše, kako tudi za oskrbovalce. Mislim, da moramo Eh, zares eh, poudariti, eh, da je potrebno ustrezno plačilo, ne žepnina. Torej, plačilo, ki bo ustrezalo delo, ki se upravlja v gospodinstvu. Ne moremo se zadovoljiti s plačilom, ki ne bo ustrezalo času, ki je bil uložen v skrbo. V nasprotnem primeru tega svežnja sploh ne potrebujemo kajti starši in poskrbovalci so še zmeraj v izjemno um, odvisnem položaju uh, in morajo prosjačiti, so del družbe, ampak zmeraj znova prosijo, zmeraj znova so od nekoga odvisni in to zagotovo ne vodi v samozavest, tudi ne na eh, trgu dela. Torej govorim o eh, nekem plačilu za vzgojo. Eh, ko govorimo eh, o starših, eh, gre tukaj za jasli, za vrtce in za varstvo. Vidimo lahko, da so zneski različni, če pogledamo v Romunijo, na Švedsko, v Avstrijo. Tako da ne bomo mogli imeti enotnega evropskega plačila, ampak lahko nam stroški jaslic, vrtcev in tako naprej služijo kot orientacija. Enako pa velja za oskrbovalce. Lahko pogledamo, eh, kakšna je situacija v domovih eh, za starejše ali pa pomoči potrebne. Pogosto pa slišimo, da ženske tiščimo nazaj v kuhinjo, eh, v eh, gospodinska upravila, ampak to ne drži. V tistem trenutku, ko bomo pričeli eh, izplačevati dohodek za vzgojo, tukaj seveda ne more iti za prispevek podjetij, ampak mora to biti državni strošek in takrat bodo imeli starši eh, izbiro med eh, lastno vzgojo in vzgojo strani tretje osebe. Trenutno se uspodbuja vzgoja strani tretje osebe in tako mame pravzaprav sploh nimajo možnosti, da bi se odločile za vzgojo svojih otrok. In še ena stvar. Ugotovili smo, da starši za svoje otroke plačujejo davke. Ne govorimo o davku na dohodek, ampak gre za davek na dodano vrednost in tako naprej. Torej, če vse skupaj izračunamo, potem lahko vidimo, da obstaja velika razlika med starši in pa uh, tistimi, ki otrok nimajo. In V Nemčiji smo se o tem že večkrat pogovarjali. V starajoči se družbi potrebujemo eh, tudi volilno pravico za družine. Otroci oziroma starši bi lahko glasovali za svoje otroke, tako bi družine postale tudi atraktivnejše. In mislim, da je eh, to tudi nekaj, kar lahko izvedemo. Če bi eh, pričeli izplačevati dohodek za vzgojo, bi naenkrat zagotovili neke vrste novo pravičnost. Kajti, eh, če bi potem primerjali moške in ženske, starše z eh, ljudmi brez otrok, potem bi eh, lahko hitro ugotovili, da sedaj obstaja večje ravnotežje. Večje ravnotežje in tudi pokojnina bi bila potem pravičnejša kajti ta leta bi bila potem uračunana v eh, pravico za eh, pridobitev pokojnine. Torej ne govorim o žepnini, ampak o dohodku. Govorim tudi o pravičnosti, kar zadeva različne generacije. Združljivost poklicnega in zasebnega življenja. Odaliti se moramo od eh, koncepta dveh generacij in se približati konceptu treh generacij. Tako kot upokojenci. Eh, tudi otroci nič ne zaslužijo in jih je potrebno financirati. In zato, če eh, storimo kaj na tem področju, če zagotovimo pravičnejšo plačilo, potem bomo imeli tudi eh, ustrezno sredstvo za boj proti revščini med starejšimi. Kajti, če si pogledamo situacijo žensk, potem lahko hitro ugotovimo, da so ravno matere tiste, ki eh, so pogosto soočene z revščino v starejših letih. Torej, če želimo podpreti mlade družine, če želimo ustvariti Evropo, eh, ki eh, se ne bo prehitro starala, potem Eh, bomo morali poskrbeti za ustrezne reforme, kajti v nasprotnem primeru bodo, se bodo naše socialne blagajne izpraznile. Torej, eh, čestitke, David Kaza, ampak mislim, da bi lahko v tej smeri še kaj storili. Eh, hvala lepa. Poročevalcu ali poročevalec želi še kaj dodati za konec, beseda je vaša. Najlepša hvala vem, da nimamo ravno veliko časa. Imeli smo dolgo razpravo in vsi komentarji, ki sem jih slišal, so bili zelo zanimivi. Kar bi rad dodal je in eh, ne želim povdariti tega, kar sem povedal že na samem začetku, da mislim, da lahko najdemo kompromis, vendar pa ne pretiravajmo poskušajmo na takšen ali drugačen način najti srednjo pot. Srednjo pot med eh, tema dvema skrajnima stališčema. Najdemo nek uravnotežen pristop, eh, ki ga bomo lahko tudi uresničili, ki bo praktičen, kajti ne moremo uh, svetu predstaviti predloga, ki bi pravzaprav onemogočil uh, iskanje kompromisa. Torej, dogovorimo se čim prej glede našega načrta kot Evropski parlament, tako da bomo lahko pričeli z pogajanji z svetom. Kajti tam se bodo prijavile, eh, pojavile prave težave. Ne mislim, da se ne bomo mogli dogovoriti tukaj v parlamentu. Rad bi se zahvalil še prav posebej poročevalcem v senci. Eh, Za njimi se bom pogovarjal o vseh predlogih sprememb, eh, z namenom, da najdemo kompromis in eh, upam, da bomo lahko našli uravnotešeno stališče. Hvala lepa, gospod Kaza, in hvala lepa tudi vsem drugim, ki ste sodelovali v tej razpravi. Mislim, da je bila. Eh, to zelo dobra razprava, eh, kjer eh, se je stališče izkristaliziralo, čeprav smo slišali veliko različnih mnen. 11. julija naj bi bilo sprejeto to poročilo v odboru za zaposlovanje, to je torej zadnji dan, se mi zdi, pred poletnimi počitnicami. Torej k temu se bomo vrnili še kasneje, seveda. No, zdaj, ko sem to povedala, pa preidimo na sedmo točko dnevnega reda. Gre za povečanje finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam in prilagoditev njegovega splošnega cilja. Gospod Čaba dobi besedo. Beseda je vaša. Thank you, Chair. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Program za podporo strukturnim reformam je bil spostavljen lansko leto za preostale tri leta trenutnega proračunskega obdobja. Eh, gre za približno 142 milijonov evrov, speval pa naj bi k izvedbi strukturnih reform v državah članicah z zagotavljanjem pomoči tistim državam članicam, ki bi za njo prosile gre za uh, pomembna področja, kot so uh, recimo izobrazba in usposabljanje, uh, trg dela, uspodbujanje uh, socialnega vključevanja, uh, podpora uh, socialnim sistemom, uh, zdravstvenemu sistemu in tako naprej. Eh, to vpliva tudi na gospodarsko in socialno kohezijo v Evropski uniji. Prvi odziv eh, za strani držav članic je bil izjemno pozitiven, tako v letu 2017, kakor tudi letu 2018. 152 milijonov evrov eh, je bilo zahtevanih v teh letih, kar pomeni petkrat več od dodeljenih sredstev. E, tako e, se mi zdi povečanje sredstva za 80 milijonov še kako upravičena. E, seveda pa se pojavljajo pri izvajanju takšnega programa tudi tehnične težave in zato pozdravljam predlog komisije, da zagotovi podporo državam članica. Moji predlogi spremem pa se osredotočajo predvsem na dve področji. Eh, skušal sem eh, bolj vključiti specifičen eh, cilj podpore državam članicam pri približevanju evroobmočju. Pri tem sem želel jasno povdariti tudi, da je ta program na voljo vsem državam članicam, ne glede na to, ali so to že članice evroobmočja ali ne. Drugič eh, sem skušal poudariti potrebo po izvedbi strukturnih reform povezanih eh, z politikami na področju zaposlovanja in pa socialnih zadev. Pri tem sem se uprl eh, tudi na letno študijo o produktivnosti pri delu, o aktivnih politikah na trgu dela in tako naprej. To je še kako pomembno, če upoštevamo, da Evropa trenutno še zdaleč ne dosega oziroma se ne približuje ciljem, ki se jih je zastavila na področju zaposlovanja do leta 2020. Številne države članice imajo težave eh, z upravno zmogljivostjo za eh, izvajanje reform. Eh, recimo v moji državi naj bi bila izvedena reforma javnega sektorja, Eh, in eh, ta reforma je povzročila eh, veliko slabši položaj pri zdravstvenih delavcih kot v preteklosti. Torej, potrebno je zmanjšati upravno breme na države članice, to bi lahko močno vplivalo mm, na izvajanje reform, ki lahko prispevajo k boljši konvergenci. Poleg tega je potrebno poskrbeti tudi za boljšo absorpcijo sredstev Evropske unije. Uh, Svet je pred nedavnim eh, podprl predlog Evropske komisije, da okrepi sredstva za ta instrument. Glede na pozitivne prvotne rezultate pa namerava Evropska komisija zagotoviti 25 milijard v prihodnem proračunskem obdobju za izvajanje tega programa. Veselim se sodelovanja z poročevalci v senci in eh, rad bi eh, tudi eh, pozval kolege, da vložijo predloge sprememb v angliščini, kot je zahteval sekretarjat eh, odbora za zaposlovanje, tako da bi lahko z delom pravočasno zaključili. Torej, pred glasovanjem. Hvala lepa. Najlepša hvala, da ste to omenili. 22. maj je rok za vložitev predlogov sprememb in eh, zaradi eh, tega. Zaradi te eh, časovnice eh, pa eh, vabimo člane, da vložijo predloge sprememb v angleščini, tako da jih bomo lahko vključili v kompromisne predloge sprememb. To ni obveza, bi pa to vsekakor poenostavilo delo. No. Sedaj, ko sem to povedala, pa dajem besedo gospodu Pirinskemu, ki je poročevalec v senci za skupino SND. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najprej bi rad čestitev poročevalcu, gospodu Šogorju. Eh, hvala za osnutek mnenja, ki ga je predstavil. Mislim, da je ta osnutek eh, zelo dober in odseva uh, prve orise mnenja odbora za zaposlovanje. Strinjam se z njegovim uh, stališčem da uh, so strateške prioritete, ki so bile izpostavljene pri letnem pregledu rasti, tukaj gre za produktivnost, za aktivno politiko na področju dela, za izobraževanje, za usposabljanje in pa za socialno vključevanje, da je potrebno te prioritete še bolj izpostaviti pri izvajanju uh, programa za podporo strukturnim reformam. To mora biti ključni instrument za izvajanje nove generacije strukturnih reform, ki bodo spremenile eh, poudarek. Eh, namreč naj se ne bi več osredotočali na uh, ukrepe na področju varčnosti, ampak na uh, uspodbujanje rasti, tako da bi dosegli trajnostno rast v vseh državah članicah, glede na rezultate v posameznih državah članicah uh, pri uh, socialnih kazalnikih uh, in uh, v okviru evropskega semestra. Uh, je slika vse prej kot optimistična. Osem držav je v kritični situaciji pri vsaj 12 eh, kazalnikih eh, in eh, Bolgarija je v kritičnem položaju pri petih kazalnikih, recimo, ko gre za neenakost pri plačilu, ko gre za ogroženost, kar zadeva revščino, za socialno izključevanje in tako naprej. Ti kazalniki kažejo, da je izvajanje strukturnih reform še kako pomembno, da pa trenutne strukturne reforme niso zagotovile sprememb, ki bi prinesle blaginjo. Eh, večini evropskih državljanov. Torej, trenutni koncept strukturnih reform je potrebno spremeniti in reforme se morajo osredotočiti ne le na izboljšanje gospodarske situacije, ampak tudi na izboljšanje socialne pravičnosti za ciljno usmerjenimi ukrepi, ki bodo osredotočeni na boljše socialne storitve na boj proti neenakosti in na zagotavljanje pravičnosti. Nažalost, na voljo ni nobenih obsežnih informacij strani Evropske komisije glede stopnje izvajanja programa za podporo strukturnim reformam. Kakorkoli že, povzetek ki je bil predstavljen v odboru za regionalni razvoj februarja letos, eh, predstavitev je upravil komisar Dombrovski, kaže, da 27 eh, odstotkov eh, financiranja v letošnjem letu, da je bilo namenjenih za področje dela in pa socialne storitve. V letu 2018 pa bo ta delež znašal 21 odstotkov. Eh, veliko je bilo prošenj v letu 2017 in letu 2018, kar kaže, da obstaja veliko zanimanja držav članic za ta program in eh, da eh, je potrebno veliko sredstev za področje dela in pa socialne politike. To kaže, da države članice potrebujejo podporo ravno na tem področju. Zaradi tega je eh, bilo predlaganju povišanje sredstev za ta program, kar lahko podprem, če bodo sredstva prišla iz eh, instrumenta za prožnost v okviru eh, večletnega proračunskega programa. Ne podpiram pa tega povečanja sredstev, če bodo sredstva prišla iz že obstoječih programov. Kar zadeva predlog, da bi okrepili eh, ta program, eh, predvsem na področju eh, pomoči državam članicam eh, za priključitev evroobmočju. Glede na določila tega programa lahko takšno pomoč zagotovimo. Evropska komisija pa predlaga nov instrument v okviru prihodnjega večletnega finančnega okvira. Torej, eh, ne vem ali. Eh, je vključitev eh, tega instrumenta neke vrste preizkus za eh, ta eh, prihodnje predlog Evropske komisije. Instrument za podporo strukturnim reformam je nov instrument eh, in eh, predlagano je, da naj bi se njegovo izvajanje nadaljevalo tudi po letu 2020. Glede na to, da je izvajanje šele v začetni fazi, nimamo nobenih podatkov o dejanskem eh, vplivu in pa o dodani vrednosti. Zaradi tega mora Evropska komisija podajati stalne informacije o izvajanju tega programa. Eh, uredba na to temo v členu 16 pravi, da bo Evropska komisija predstavila letno poročilo o izvajanju eh, programa za podporo strukturnim reformam, vendar pa ne govori o eh, časovnem obdobju, v katerem naj bi bilo to poročilo predstavljeno. To lahko popravimo za spremembo člena 16. Tudi jaz, gospa poročevalka, se še veselim sodelovanja z poročevalcem in poročevalci v senci na to temo. Najlepša hvala. Rinsky, <clears throat> I cannot see that uh, ECR uh, is represented. Najlepša hvala. Mislim, da EKR ni. Tudi ALDE ne. To pomeni, da prehajamo gospodu Siliki Otisu, ki predstavlja GUE NGL. Beseda je vaša. Hvala, predsednik. Kadar hitro je treba, da bi lahko hvala, da ste se odnesli. Hvala lepa. Tudi jaz bi se želel zahvaliti poročevalcu za opravljeno delo. No, ampak kakorkoli že, skupina GUE NGL ponavlja svoje stališče, ki ga je predstavila že pred letom in pol. O tej temi smo namreč že razpravljali. Strukturne reforme ki se usiljujejo državam članicam in vse, kar se usiljuje v okviru tega semestra, po našem mnenju, ne upošteva pravic delavcev in tudi ne gre v korak z eh, socialno kohezijo, temveč ravno obratno povečuje razkol med revnimi in bogatimi, spodkopava socialno državo in eh, povzroča revščino na delovnem mestu. To so katastrofalne posledice reform, po našem mnenju, ki se uresničujejo v okviru evropskega semestra in um, številne države članice, še zlasti na periferiji, so zaradi memorandumov in programov um, prilago, prilagoditev te reforme res težko um, sprejele, še zlasti delavci, na čigar plečih um, so se najbolj občutile. Tudi različne ekipe trojke, ki so um, obiskale različne države, so ustrajale na uresničevanju mehanizmov, ki po našem mnenju samo, spodkopava, eh, samo krepijo neenakosti. In zato um, bomo pripravili predloge sprememb, v katerih bomo izpostavili to povečevanje neenakosti, ki je v bistvu bilanca teh ukrepov. Če želimo zagotoviti delovanje socialne države, moramo tudi delavcem zagotoviti polno uresničevanje njihovih pravic, ki jim gredo po kolektivnih pogodbah. Želim pa seveda pozdraviti prvi predlog spremembe in sicer za spremembo 9. in 10. člena pogodbe eh, ter vse tiste predloge, ki so usmirjeni Eh, k eh, krepitvi pravic delavcev. Tukaj govorimo o predlogih spremembe 3, 4 in 8. Dvome pa imamo pri tistih predlogih sprememb, ki se zauzemajo za povečanje sredstev za izvajanje strukturnih reform, ne pa hkrati tudi za uresničevanje socialnih politik. Uh, Eh, kljub temu, da smo nasplošno nenaklonjeni duhu te direktive, bomo sodelovali eh, s poročevalcem in pripravili naše predloge sprememb. Najlepša hvala. Zdaj pa dajem besedo ponovno gospodu Šogorju, če želi narediti povzetek. Hvala lepa za vse prispevke. Ničesar ne želim dodati. Najlepša hvala. Kot je bilo povedano že prej, je rok za vložitev predlogo sprememb 22. maj in uh, vabimo vas, da predloge sprememb uložite v angleščini, tako da bo kdo vključeni v kompromisne predloge sprememb. Eh, sprejetje eh, v odboru za zaposlovanje pa bo 7. junija v odboru regiji, pa datuma še niso določili. To pomeni, da smo zaključili z dnevnim redom za dopoldne in nadaljevali bomo ob 14.30 z elektronskim glasovanjem. Ampak gospod Pirinski je še prosil za besedo. Izvolite. Vidim, da je tukaj eh, še točka razno. ki jo lahko najbrž uporabim za minuto. Ja, če želite, seveda, to bi morala napovedati. Točka 8 je točka razno, gospod Pirinski. Rad bi spregovoril o nadzoru nad. Uh, poklicnimi vozniki eh, v Evropski uniji, predvsem v Belgiji in Franciji, eh, gre za zapore ceste in eh, to je sprožilo resno zaskrbljenost med vozniki, ki so bili predmet tega pregleda. Romunski voznik je to, na to upozoril veliko večino poslancev, ki se s tem ukvarjajo. Namreč nadzorni organi so zahtevali dokaz, ki pravzaprav še ni vključen eh, v zakonu in sicer, eh, da tretji ali četrti teden preživiš doma in počivaš. Čeprav so vozniki pokazali oziroma dokazali, da so ta teden preživeli izven vozila, so morali plačati visoko kazen, tisoč ali pa celo 2000 evrov. In to je povsem nespremljivo in eh, hkrati tudi sporno, kajti ta nova zakonodaja eh, trenutno obstaja le kot osnutek. Torej, bi rad eh, izpostavil eh, to točko, eh, tukaj tudi v odboru za zaposlovanje. Upam, da bomo zauzeli jasno stališče proti takim nepredvidljivim nadzorom brez vsake pravne podlage in e, pri tem gre tudi za zelo selektivne preglede, e, pri katerih se cilja predvsem na voznike iz vzhodnoevropskih držav. Hvala lepa za te informacije. Bomo videli, kaj lahko izvemo o tem. Eh, najbrž se bo s tem odba, ukvarjal odbor za promet, mogoče je s tem seznanjena celo komisija. Torej, eh, zbrali bomo več informacij in se bomo k temu vrnili. Če pa ne, eh, nas boste na to opozorili. Najlepša hvala, to pomeni, da se bomo ponovno videli ob 14.30, ko bo potekalo glasovanje, torej dobrodošli ponovno ob 14.30 in hvala lepa za